pripravljavec mnenja, gospod Rossi, ima dan kar besedo. Sì, grazie Presidente, eh, questo progetto di pareri. Hvala lepa. Da, to zadeva vse evropska telekomunikacijska omrežja in razveljavitev odločbe gre za dobro besedilo, zato ker je povdarek dan temu, da bi zagotovili dostop do spletnih storitev za vse, zato da izboljšamo konkurenčnost, medoperabilnost in to je povezano tudi z internetno pomočjo pri zagotavljanju zdravstvenih storitev. To bo pomagalo invalidom in zdravstveni sistemi se bodo lahko povezali z skupnimi omrežji in to bo koristilo vsem, kajti tako bi lahko v realnem času dostopali do elektronskih zdravstvenih kartotek. Slišali smo predlog, da bi bolniki ali pacijenti lahko izbirali, kje bodo zavarovani. Zato so elektronske zbirke podatkov ključnega pomena. Predstavil sem nekaj predlogov sprememb, ki gredo v to smer. Pozivam k temu, da bi več pozornosti namenili temu, kako bi naj obravnavali te podatke, ki se prenašajo. Zato, da bi imeli enotne standarde za elektronske podatke in za prenos podatkov. Tolmačenje se seveda razlikuje, zato moramo natančno preučiti strukture in hierarhijo v bolnicah, če želimo sprejeti enotne pristope za vse, tako bomo zagotovili enak način za branje zdravstvenih kartotek, patoloških izkazov in drugih um, zdravstvenih evidenc. Če se bodo tukaj pojavile težave, bo lahko prišlo do različnega tolmačenja rezultatov in to bi lahko vodilo v težave. Zato moramo pripraviti enotni kodeks, ki ga bodo ljudje uporabljali pri tem, ko se bodo ukvarjali z upravo. Imeti moramo skupne smernice, ki bodo veljale za vse države članice. In še eno vprašanje, ki se mi zdi zelo pomembno, je naslednje. Tukaj govorimo o tem, da bi komisiji dali pristojnost za izdajanje delegiranih aktov. Po našem mnenju bi bilo bolj smiselno, da bi tukaj uporabili običajni zakonodajni postopek. Zato sem uložil več predlogov sprememb, ki komisiji oduzemajo pravico do izdajanja delegiranih aktov. Mm una motivazione che è... Če še enkrat ponovim. Moje mnenje je v bistvu v skladu z mnenjem komisije. Seveda je tukaj to vprašanje delegiranih aktov in skupnih smernic, ampak tako pač je. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod Rosi, poročevalec. Sedaj bodo dobili besedo poročevalci v senci. In najprej ima besedo gospa Antonesko, izvolite, v imenu EPP. Uh, Hvala lepa. Finančni instrument, ki ga eh, je sprejela komisija, bi lahko rešil problem, ki je včasih omejeval možnost, da bi imeli močno infrastrukturo ta trenutek imamo naložbe, uh, ki so premajhne. Naše storitve niso dovolj razvite in niso med sebojno uh, um, operabilne, zato ker imamo različne tehnične rešitve. Če bomo uporabljali samo strukturne sklade in konkurenčnost ter inovacije za infrastrukturo in digitalne storitve, tako ne bomo dosegli kritične mase, ki bi bila zadostna za to, da bi ustrezno razširili digitalne storitve. 9,2 milijona sta namenjena za omrežja in storitve. Potrebovali pa bi vsaj 200 milijonov evrov. Zato mislim, da bi ta mehanizem moral biti dopolnilen mehanizem, zato da bi spodbujali javne in zasebne naložbe in javno-zasebna partnerstva so lahko ključnega pomena tukaj, še posebej na podeželju zato, da bi vključili tudi zasebne naložbe, kar zadevalo infrastrukturo. Finančna podpora mora biti namenjena srednjemu in nižjemu obsegu, zato ker morajo biti naložbe take, da se izplačajo. Prav tako pa moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do izkrivljanja konkurence. Zmanjšati moramo vrzeli med izvajalci in novimi prišleki, tako da naprimer razvijamo široko poslovni dostop do interneta. Poskrbeti moramo tudi, da tisti projekti, ki jih podpiramo, podpirajo tehnološko neutralnost. Torej, imeti moramo odprta omrežja, potrebujemo pa tudi več informacij o uporabi novih instrumentov in kako bi lahko uporabljali, kajti potrebujemo učinkovito izrabo sredstev, ki jih omogoča ta uredba in tudi druge pobude. Zakaj? Izogniti se moramo podvajanju ali temu, da bi kaj zanemarili. Ključnega pomena je to, da manj razvite regije lahko izkoristijo strukturne sklade in kohezijske sklade, pa tudi sredstva za razvoj širokoposovnih internetnih storitev. Tudi v zvezi z digitalnimi storitvami je komisija v okvir e-uprave vključila e-zdravje. Zato pozdravljam predlog spremenj 12, 13 in 14 poročevalca, zato ker se zavedamo, da je uporaba zdravstvenih aplikacij vodno bolj pomembna. Vseeno pa nam mora komisija povedati več o merilih ki jih namerava uporabljati. Mene bi zanimalo tudi, zakaj komisija med temi storitvami ni upoštevala e-okolja, kajti če bi si izmenjavali informacije o okolju v Evropi, bi to bilo nič novega, to se dogaja že zelo dolgo in to bi bilo tudi v skladu z predlogom. Pristojnosti so zelo mm, vseobsegajoče in vsak predlog namenjen temu, da bi odstranili pristojnosti, po mojem, ni dobra zamisel. To področje je zelo dinamično, hitro se razvija, zavedamo se potrebe potem, da bi imeli zelo prožno orodje, po drugi strani pa moramo biti tudi pravno gotovi, zagotoviti pa moramo tudi predvidljivost naložb. Mislim, da moramo previdno razmisliti o tem, kako bomo nacirali pristojnosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Antonescu. Sedaj pa gospa Rozbah. Mm, ne, se upravičujem najprej. Lena McKeven v imenu Vitorija Prodija. Izvolite. Hey, yeah, yes, thank, thank, thank you, Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Prodi danes žal ne more biti z nami, ampak prosil me je, da povem naslednje. Pripričani smo, da bo uporaba širokopasovnih internetnih storitev ključnega pomena za to, da zmačamo stroške in da zagotavljamo pomembne storitve in da premustimo digitalno vrzel v Evropi, še posebej na podeželskih območjih. Priloga v predlogu komisije določa tiste storitve, ki bodo izboljšane za državljane. Žal imam nekaj pomislekov v zvezi s tem, kar je zapisano v prilogi. Specifično pomankanje diferencijacije pri financiranju storitev. Imamo nekaj horizontalnih prednostnih nalog, naprimer širokopasovni internet in digitalna infrastruktura, ampak mm, ni znano, kakšne so prednostne naloge komisije in katere področje bi morale biti prednostne. Če pomislimo na druga politična področja v Evropi, naprimer sporočilo komisije v zvezi z regionalno politiko in tako naprej, digitalna agenda za Evropo, horizont 2020 in tako naprej. Pomembno je torej, da te elemente razvrstimo glede na pomembnost. Imeli naj bi tudi določene paradne projekte, naprimer GMS ampak zdi se mi, da bi lahko tudi projekti, ki so družbenega pomena tukaj, izgubili financiranje kar tako. Zato mislim, da bi morali podpirati ključne infrastrukturne projekte, tisti, tiste projekte, ki spodbujajo uporabo pametnih omrežij in prilagajanje ter blaženje posledic mm, podnebnih sprememb. Prav tako bi lahko podpirali širokopasovni internet za vse, raziskave in razvoj na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in trajnostno nizkoglično gospodarstvo. Če si ogledam osnutek gospoda Rosija, me zanima, zakaj se je omejil samo na vidike e-zdravja. Elementi, ki bi lahko prispevali k bolj sistematično in sistemsko, bolj uh, strukturirani družbi, naprimer storitve za informacijsko tehnologijo, tudi to bi morali upoštevati na holističen način. Komisija zelo veliko denarja namenja tem projektom. In gospoda Prodja zanima, ali ni tega denarja preveč, glede na to, kakšni so cilji. Ta teden odbor ITRE ni odobril brezplačne storitve gostovanja, po drugi strani pa veliko denarja dajemo sektorju, ki ima precej dobre možnosti za razvoj v prihodnosti. In na koncu še nekaj, kako lahko poskrbimo, da se bodo uporabljale tehnološke najboljše prakse, kako lahko poskrbimo, da ne bomo 9,2 milijarde evrov porabili za manj. In še sama, če že imam besedo, delamo na visokotehnološkem področju, zato moramo biti previdni, zakaj porabimo denar. Po mojih izkušnjah vidim, da javni sektor potrebuje veliko časa, da se odloči za naložbo. Do takrat so inovacije že daleč naprej, zasebni sektor je že dosegel napredek še nekaj, samo z mojega stališča. Omenijo je zdravstvene kartoteke za bolnike. Mislim, da moramo biti tukaj previdni pri ogromnih sistemih in schemah za bolnike. Mi v moji državi smo to želeli uvesti, ampak vse skupaj je bilo zelo drago in zelo togo. Če bi to poskusili uvesti na ravni Evropske unije, bi prav tako bilo zelo drago. Toliko ljudi se tudi ne seli med državami in išče zdravstvene storitve. Če bi milijarde evrov porabili za to, da bi digitalizirali vse kartoteke, potem pa bi te storitve uporabilo samo nekaj ljudi, mislim, da to ne bi bilo smiselno, zato moramo natančno razmisliti o tem, preden se spustimo po tej poti. Vem, da je velik lobby za tem, ampak vseeno moramo biti previdni tukaj. Hvala. Hvala. Sedaj pa Ana Rozbah. Uh, talk... Hvala, gospod predsednik. Govorila bom v imenu gospe Jana Kudakis, ki je žal ni tukaj. Skupina ECR podpira predlog komisije. Po našem mnenju je to ključen korak za to, da izpopolnimo notranji trg podpiramo tudi mnenje stali eh, poročevalca, da lahko to področje pomaga pri zagotavljanju storitev e-zdravja, ne da bi posegli na pristojnosti držav članic. Predlogi za čezmejno sodelovanje na področju zdravja, nege za bolnike in tako naprej z uporabo mobilnih telefonov, in interneta, to bi lahko državljanom v Evropski uniji omogočilo hitrejši dostop do zdravljenja. In še ena prednosti e-zdravja je, da bolniki z redkimi boleznimi najdejo specializirane centre povsod po Evropi, tako lahko prihranimo denar in tudi stroške potovanja. Pomankanje interoperabilnosti med. Eh, različnimi sistemi IT, ki jih uporabljajo posamezne storitve, včasih celo v isti državi in uporabo različnih jezikov, delitev tesnih eh, rezultatov in tudi medicinske opreme med bolnicami je lahko velik izziv za zdravje, zato se tukaj strinjamo s poročevalcem. Predlog za to, da bi vzpostavili up skupni minimalni standard za bolnike in za opremo je dobra zamisel, zato ker bi se rešili oskih grl in izboljšali bi tudi medoperabilnost ter nego za bolnike. ECR podpira poziv poročevalca za to, da bi uporabili elektronske kode za bolnike na ravni EU. In sedaj še nekaj z moje strani. Strinjam se s kolegico iz skupine SND. Tudi v moji državi smo poskušali digitalizirati podatke bolnikov. Po naših izkušnjah je to zelo zapleteno. In še nekaj. Če nekdo obvlada hek, hekerstvo, potem je lahko zelo nevarno, če so vsi podatki zbrani v elektronski obliki na enem mestu in to lahko posega tudi na področje osebnih podatkov in tako naprej. V moji državi smo temu že bili priča, ne glede na to, da ti digitalni podatki niso tako stari. Zato se moramo zavedati in biti pozorni na to, kako bomo to izvedli sami. Če imaš redko bolezen in samo nekaj zdravnikov v celotni Evropi obvlada zdravljenje, potem je to smiselno, ampak vsekakor bi morali biti previdni. Hvala, Ana Rosbach, sedaj pa komisija. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa poročevalcu za njegovo mnenje hvala vsem tistim, ki ste spregovorili, hvala tudi poslancem za podporo, vsaj tako sem razumev, za naš predlog. Še nekaj besed o komentarjih, ki ste jih podali. Skrbelo vas je glede delegiranih aktov. Ne morem se spustiti v sporazum v zvezi z delegiranimi akti med komisijo in parlamentom, ampak naj vam povem, zakaj želimo uporabiti delegirane akte. Delegirane akte želimo uporabiti zato, ker eh, iz istega razloga, kot ga omenila gospa McKevin, namreč želimo biti agilni, prožni čez deset let, želimo imeti možnost, da se bomo odločili o novih prednostnih nalogah. Področje IKT se hitro razvija, nihče tukaj še ni slišal o veliki večini eh, velikih družb, ki so zdaj, sedaj vodilne na tem področju. Čez 10 do 15 let pa bo situacija spet popolnoma spremenjena. Zato moramo biti prožen instrument, lahko, moramo se biti sposobni prilagajati na spremenjujočo se realnost. Zato so potrebni delegirani akti, da bomo torej lahko spremljali dogodke na terenu. Dobro. Sedaj, kar zadeva učinke eh, uporabe, tukaj lahko eh, odgovorim na dvoje vprašanj, namreč glede pretiranega zagotavljanja sredstev in dodeljevanja sredstev nasploh. Če vam lahko povem, želim da se osredotočimo na inovativne finančne instrumente. Smo v času krize in želimo zmanjšati javno porabo in to je, po našem mnenju, dober način postopanja. Če vam podam samo primere. Imamo finančni instrument za delitev tveganja. Ni cela pet milijarde evrov smo namenili temu instrumentu in projekti v vrednosti šest milijard evrov so bili financirani. Tako smo torej dobili učinek vzvoda. Šest do sedem kratnik naložbe smo uspeli izkoristiti. Če eh, nam bo uspelo izkoristiti ta potencial, potem bo širokopasovni dostop dosegel približno 700 milijard evrov. Skupaj pa bomo porabili okrog 50 milijard evrov. Ali je to morda preveč? Ne vem, če sem pošten, se mi zdi, da je to premalo. Če nam boste podvojili proračun, potem bo to odlično. Več 100 milijard evrov nam primankuje na širokoposobnem področju, zato bomo potrebovali naložbe tudi zasebnega sektorja. Če želimo izpolniti cilje glede digitalne agende, da bi imeli širokopasovni internet vsi državljani, nam manjka še veliko finančnih sredstev. Kar zadeva okolje, več storitev imamo v aneksu oziroma v prilogi, ki so neposredno namenjene okolju, naprimer pametni števci. Če lahko omenim samo to, imeli, bodo zelo velik okoljski vpliv, še posebej kar zadeva nižjo porabo energije in tudi zmanjševanja onesnaževanja. Dobro, mislim, da sem odgovoril na večino različnih vprašanj, ki smo jih slišali, kako smo izbrali različne projekte, ki so omenjeni v prilogi. Na tri različne načine izbiramo projekte. Čezmejna relevantnost, ali je bil projekt zrel za izvajanje in ali je že bil izveden pilotni projekt. Hvala. Dank, Gren, Hvala lepa. Mislim, da je sedaj jasno, kako se naš odbor zanima za številna področja. Okolje, podnebje, zdravje. Zato sem se spomnil, da bi lahko spet povabili Samneli Kröz, ki je komisarka za digitalno agendo, zato ker je mogoče številne probleme, s katerimi se soočamo, rešiti tudi s pomočjo digitalne agende. Mislim, da nismo teh tem obravnavali dovolj kompleksno, morda bi morali še iti globje. Dobro, razprava je konec. Še enkrat dajem besedo Orestu Rosiju, pripravljalcu mnenja. Izvoli. Si predsednik Antona Ringracijo, retengo vesiot. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za predlog. Mislim, da je ta predlog odličen, da bi povabili sem komisarko. Komisija je jasno odgovorila na vprašanje glede delegiranih aktov. S kolegi in poročevalci v senci bomo videli, kako bomo vstopali v prihodnje. Sam sem odprt za morebitne predloge sprememb, videli bomo, kako bo to teklo v prihodnosti. Nimam noben, nobenih vnaprejšnjih odgovorov, morda samo dva komentarja. Gospod Linda McKeven je govorila o tem, da se preveč hm, posvečamo samo uh, zdravju, opozorila je tudi na občutljive podatke. Želimo biti vodilni, spodbujamo pripravo kodeksa in odločiti se moramo, kako daleč bomo šli, kako kaj želimo tukaj storiti. To se moramo odločiti skupaj. Ampak mislim, da obstaja zelo veliko gibanja med državljani, milijoni državljanov se vsak dan nahajajo, drugje ne v svojem domačem kraju in tam lahko seveda zbolijo. Če bi imeli digitalne in digitalizirane podatke, potem bi to bilo dobro. Vedeti bi morali, ali je nekdo darovalec organov, ali ima redko bolezen in tako naprej. Dobro je vedeti, ali je nekdo darovalec organov ali ne. Od tega so odvisna življenja in tako lahko tudi rešimo življenje, ali gre za francoza v Italiji ali Veliki Britaniji ali kakorkoli že. Mislim, da hekeri tako velikega interesa za to tudi nimajo, kolikšen je moj krvni pritisk. Zato mislim, da ni tako zanimivo vedeti, ali bi lahko umrl, če bom vzel eno zdravilo na mesto drugega. Zato mislim, da bi morali dati prednost ljudem. In omenjali ste tudi odnose ali korespondenco z uradi. Tudi tukaj bomo predložili predloge sprememb, tudi na področju okolja in tudi druge teme bom z veseljem sprejel. Zahvaljujem se kolegici Ani Rozbah, tudi ona je podala nekaj pomislekov in strahov ampak mislim, da je odločujoče to, kaj bi morali imeti v tem dokumentu, kodeks, nekateri ste opomnili tudi na to, da bi imeli čezmejno zdravstveno oskrbo, kako bi to uredili, ne vem. Številni uh, potujejo iz ene države v drugo morda ne zato, da bi iskali zdravje, ampak če potujejo, potem mislim, da bi morali biti brez skrbi. Hvala lepa tudi kolegici Antonescu za njen komentar, tudi ona je omenila predloge sprememb, da bi si morali izmenjevati tudi podatke o okolju, to razumem, tudi da bi morali optimalno izkoristiti razpoložljiva sredstva. In sedaj Linda. Da, veselim se že predlogov sprememb, tudi v zvezi z različnimi prednostnimi nalogami v okviru poročevalcev v senci, lahko potem o tem govorimo. Prosim vas, da se odločimo, kako bomo postopali v zvezi z delegiranimi akti ali bo parlament ohranil pristojnost ali bomo podelili komisije, ampak to lahko storimo skupaj. Hvala. Dank. Hvala lepa. Rok za uložitev predlogov sprememb je 9. marec ob 12. 25. 26. aprila bomo glasovali o tem. Pristojni odbor je odbor za industrijo. Tam bodo glasovali šele novembra januarja 2013 naj bi na plenarnem zasedanju o tem glasovali. Zato imamo še dovolj časa, da o tej temi spregovorimo s komisarko, ki je odgovorna za digitalno agendo. Govorimo lahko tudi o drugih temah. EMS e je bil omenjen. Kakorkoli že. Hvala. Dobro, prehajamo na naslednjo točko, to je točka 20 in sicer izvajanje okvirne direktive o odpadkih. Imeli bomo izmenjavo mnen. Gospod Burges je lani predlagal, da bo letos predstavil, kako daleč smo pri izvajanju tega, Zato bomo sedaj imeli predstavitev komisije. Izvolite. Thank you, thank you very much. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala. Ker ste mi dali priložnost, da povem, kako se izvaja okvirna direktiva o odpadkih. To je eden od eh, mejnikov v zakonodaji Evropske unije na področju odpadkov. In eh, ena najhujših kršitev je tudi povezana s tem. Obstaja še veliko uh, razkoraka med posameznimi državami in članicami. Sam bom govoril o izzivih pri izvajanju, s katerimi se še soočamo. Predstavil bom dejavnosti, ki se jim bomo posvetili, uh, zato da rešimo še obstoječe probleme. Zdaj pa nekaj pripom za uvod. Želel bi povedati, da izvajanje te direktive je v središču naše agende. Uh, imamo še velik potencial za ustvarjanje rasti in delovnih mest. Eh, industrija recikliranja je zelo dinamičen sektor in če bi vsi eh, izpolnjevali zakonodajo EU glede tega, bi to po nedavni študiji prineslo okrog 400 tisoč novih delovnih mest. Obstaja tudi velik potencial za eh, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do tega bi prišlo, če bi se zakonodaja v celoti izvajala. Torej, emisij bi bilo manj uh, za oziroma v količini eh, emisij 47 milijonov avtomobilov. Določene Eh, stvari, kot naprimer eh, elektronske odpadke, spadajo pod druge eh, direktive. Sam bom govoril samo o odpadkih, občinskih odpadkih in pa o industrijskih in kmetijskih odpadkih. In to iz dveh razlogov. Prvi zato, ker je to kvantitativno eden največjih tokov odpadkov, obsega približno tretjino vseh odpadkov, ki so proizvedeni v Evropski uniji. Ti odpadki, torej občinski odpadki, tudi najbolje pokažejo, kako uh, ukrepajo države članice in imamo glede tega tudi najboljšo statistiko. In pa tretjič, uh, vzpostavili smo že dober sistem ravnanja eh, s temi občinskimi odpadki. Na ta način je potem lažje upravljanje tudi z industrijskimi in kmetijskimi odpadki. To je precej kompleksna zakonodaja in zato bom samo dve eh, določbi eh, tukaj omenil. Hierarhijo in pa preprečevanje. Hierarhija ravnanja z odpadki. Eh, vodi odločitve držav članic pri eh, ravnanju odpad, z odpadki. Potem pa preprečevanje, to je najboljša eh, izbira. Potem na naslednjem mestu je, je reciklaža, na koncu pa odlaganje odpadkov na odlagališča. Imamo tudi cilje za recikliranje ki se nanašajo predvsem na občinske odpadke gospodinstv. Ti cili so obvezujoči v celoti in to je tudi vključeno v direktivo. E, direktiva tako države članice obvezuje, da reciklirajo 50 odstotkov oziroma da bodo reciklirale do 50 odstotkov občinskih odpadkov do leta 2020. Kot sem rekel, imamo dobre statistike glede ravnanja z odpadki pripravil sem uh, tudi slide, predstavitev, ampak zdi se, da imamo tu tehnične probleme, tako da vam te statistike iz leta 2009 ne morem pokazati. Uh, bomo pa razdelili kopije na papirju vsem poslancem. Ta predstavitev prikazuje podatke, ki jih je zbral Eurostat in če si jih ogledate, če si ogledate e, sliko, je ta kar zaskrbljujoča. 2009 e, je na odlagališčih bilo največ e, odstotkov odpadkov in to je najslabša možnost dobre novice pa so, da da eh, recikliranje eh, ni bilo daleč od zastavljenega cilja, torej 42 odstotkov se je leta 2009 že reciklirano, 42 odstotkov občinskih odpadkov. Statistike pa kažejo velike razlike med državami članicami. Eh, lahko države članice razdelimo na tri skupine. Najprej imamo skupino tistih, ki dobro ravnajo z odpadki. E, tam je na odlagališčih manj kot 20 odstotkov odpadkov, e, reciklirajo pa e, več kot 80 odstotkov. Belgija, Luksemburg, Avstrija, Švedska, Nizozemska, to so države iz te skupine in te naj ne bi imele večjih težav pri izvajanju direktive o eh, hierarhiji in pa pri doseganju ciljev iz direktive. Vendar eh, so, morda so nekatere eh, države eh, spostavile preveč eh, obratov za sežiganje odpadkov in to morda zmanjšuje njihovo stopno reciklaže. Eh, Španija, Francija, Irska, Italija, Finska, Portugalska, Slovenija in Združeno kraljestvo so v drugi skupini. Te države. Tukaj treba še nadgraditi sistem za ravnanje z odpadki in uh, morajo tudi izboljšati hierarhijo. Imajo nekaj lokalnih uh, problemov ti problemi so včasih eh, zelo resni. Na koncu pa je še skupina tistih, ki se niso dobro odrezali, tiste države, tiste države ki, eh, torej, ki slabo izvajajo to zakonodajo. Tukaj je vseh eh, novih 12 držav razen Slovenije in pa še Grčija tukaj imajo več kot 70 odstotkov eh, odpadkov na odlagališčih. In v teh državah bo treba dramatično spremeniti njihove sisteme eh, ravnanja z odpadki. Zdaj se preveč zanašajo na eh, odlagališča, zelo nizko pa imajo stopno recikliranja. Zdaj pa še zadnji del predstavitve, kaj bi morali narediti, da bi uh, ta razkorak v implementaciji zapolnili. Ni neke magične rešitve, vendar pa so pred nami še številne naloge, nekatere smo že začeli izpolnjevati. Treba je zagotoviti, da se bo zakonodaja uh, povsod prenesla, prenesla v zakonodajo vseh držav članic. Decembra 2010 je potekal rok za eh, prenos direktive v nacionalno zakonodajo, vendar pa številne države tega še niso storile. Prišlo je do zamud, eh, nekaj postopkov kršitev, s katerimi se še ukvarjamo, ampak v nekaj mesecih upamo, da bodo vse države članice prenesle direktivo v zakonodajo. Potem je treba pogledati, ali uh, ukrepi dejansko so skladni z zakonodajo. To bomo delali v. Eh, drugi polovici tega leta in morebitne kršitve bomo tudi uh, kaznovali oziroma proti njim ukrepali leta 2013. Direktivo je treba prenesti, poleg tega pa morajo države članice sprejeti tudi načrte za ravnanje z odpadki uh, in pa programe v zvezi s tem. Uh, to bo najboljše urodje za uh, izvajanje zakonodaje in komisija bo preverjala, vsebino in pa izvajanje teh programov. Komisija še ni eh, dovolj opremljena za izvajanje teh nalog. Torej, to so programi upravljanja eh, odpadkov in pa preprečevanja. Eh, treba bo preveriti na stotine programov in to je tudi razlog, zakaj analiziramo številne možnosti in analiziramo tudi svoje kapacitete. Prišli smo pa do zaključka, da bo najbolj učinkovito, če se zanesemo na Evropsko agencijo za okolje. Razmišljali smo prej o posebni agenciji za odpadke. V naslednjih mesecih bomo tudi uh, začeli izvajati projekt uh, za izpeljavo teh načrtov. Sami smo predlagali tudi eh, smernice glede izvajanja te direktive. Eh, skrbimo pa tudi za eh, razširitev najboljših praks. Finance, ki so na razpolago, kažejo, da. Eh, so najboljši mehanizmi eh, za preprečevanje onesnaževanja ti, ti da eh, kršitelje kaznujemo, finančno kaznujemo. Zdaj tudi izvajamo študijo o tej temi in države članice bomo skušali prepričati, da. Eh, se bolje poslužijo gospodarskih, ekonomskih instrumentov, še posebej tiste države, ki slabo izvajo zakonodajo. Pomembno je, da se eh, ekonomski instrumenti uporabijo tudi v eh, teh časih krize in tiste občine, ki to dobro izvajo, bi morale biti nagrajene. Regionalni in pa kohezijski sklad uh, tukaj lahko igrata ključno vlogo, eh, lahko zelo izboljšata eh, izvajanje zakonodaje v državah, ki imajo zdaj najslabše rezultate. Treba je zagotoviti, da eh, bomo te sklade uporabljali za te specifične namene, namreč, da se izboljša ravnanje z odpadki. Treba je poskrbeti tudi, da se bo denar dobro porabljal in da bo to pripeljalo do Eh, boljšega izvajanja zakonodaje o odpadkih. Denar bi moral iti za projekte, eh, ki so visoko na hierarhiji ravnanja z odpadki in ne za, naprimer, eh, izgrado novih odlagališč. V naslednjem letu je predvideno tudi, da se vzpostavi neka vrsta kondicionalnosti, ki nam bo omogočala, da tisti projekti, ki prosijo za eh, eh, sredstva, eh, da poskrbijo za izpolnjevanje evropske zakonodaje. S tem bom končal svojo predstavitev. Nekdo mi je predlagal, da bi bilo morda koristno, če bi zdaj šel skozi različna vprašanja, ki so že bila predložena, uh, naj tako storim ali bomo najprej slišali vprašanja. Najprej bi se vam eh, rad zahvalil za to izčrpno predstavitev. Imamo vprašanja. Najprej bi postavili kolegi vprašanja, potem pa boste lahko odgovorili. Najprej Ana Rosbach, potem gospod Florenc, potem Juta Hauk, in kot vidim tudi Richard Zeber. Začeli bomo z Ano Rozbah. Hvala za vašo zelo izčrpno izjavo. Hvala za to, ker ste nam podali tudi uh, agendo eh, na tem področju za naslednje obdobje. Prihajam z Danske. Torej, mi smo dobri učenci v tem razredu, če lahko tako rečem. Uh, Eh, za nas odpadki niso odpadki, ampak so vir nečesa novega. Nekaj vprašanj imam, kakšno je mnenje komisije o učinkovitosti ali pomankanju učinkovitosti v določenih državah eh, pri direktivi o ravnanju z odpadki, ko gre za eh, pomorske, za morske odpadke. In kako bi preprečili, da to vrstni odpadki iz rek pridejo v morje? Uh, Kako komisija vidi izvajanje uh, direktive v povezavi z uh, večjo osredotočenostjo na uh, recikliranje? Kako, kakšne so možnosti za to v novih državah? Hvala lepa. Sedaj pa Karl Heinz Florenc. In na to Juta Haug. Podal sem pisno vprašanje in bi želel odgovor. Juta Haug. pravkar sem želela, se želela navezati na predstavnika komisije. On je dejal, da bi bilo smiselno, če bi imeli agencijo za odpadke. Ali je komisija eh, že uh, se odločila, kaj bo pravna podlaga? Ali pa moramo izdelati predlog ali pa je komisija že razmislila o spremembi uredbe eh, za ustanovitev eh, Evropske agencije za odpadke, če ja, kdaj bomo to dobili. In če rečem sedaj, da sem proti obima različicama, kajti mislim, da se komisija ni posvetila svoji ulogi varohinje eh, izvajanja pogodb oziroma tudi kar se tiče eh, zakonodaje na področju odpadkov v državah članicah. In Evropska komisija ni opravila svoje naloge. Potem pa si boste izmislili agencijo za odpadke in ali pa spremenili a, eh, naloge a, eh, te agencije. Kako boste sedaj tehnično postopali okrog tega? To me zanima. Hvala lepa. Sedaj pa Richard Zeber. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Pridružujem se Judi, tudi sam sem proti temu, da bi sedaj ustanovili lastno agencijo. Rad bi komisijo vprašal, kaj je storila do sedaj za to, da bi podprla države članice pri izpolnjevanju ciljev, ki smo si jih zastavili na evropski ravni. Praktično in tehnično me to zanima. In Morda bi morali misliti tudi na to, da bi ustvarili omrežja, zato da bi se učili drug od drugega, to velja tudi za druga okoljska področja. Sedaj komisija pravi, da bi morali za ta namen uporabiti sredstva iz strukturnega ali pa kohezijskega sklada, to je seveda v redu, ampak komisija bi morala vedeti tudi to, da. Uh, da a, zlasti najrevnejše države ne koristijo denarja, ki je na voljo. In to je težava, v mislih imam Romunijo in Bolgarijo. Torej, zanima me, ali a, morda ne bi mogla komisija sodelovati z DG regiji in pri teh stopnjah sofinanciranja, ki so določena na evropski ravni, razmisliti o tem, kam gre denar. Naprimer, Grčija sploh ni črpala uh, sredstev. Tukaj imamo milijarde, milijardne zneske, ki ležijo na mizi in jih nihče ni izkoristil. Pogledati bi si moramo, kaj uh, lahko postorita komisarja za to, da bo ta denar se dansko stekal tja, kamor ga želimo namenjati. Hvala lepa, Richard Zeber. Sedaj pa Nikolos Kiskolios in na to Radvil Mokonajte.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 Eh, meni, da lahko v gospodarski krizi financiramo programe, ki nam jih eh, predlagajo za naprimer ravnanje z odpadki in tako naprej. Po drugi strani pa so predvidene še druge metode, ki so zelo drage. Eh, morali bi opraviti številna dela, da bi to lahko začeli. Eh, tista dela, ki smo jih že začeli izvajati eh, leta 2002, morajo slediti projektom. Ne vem, kakšne so faze pri tem, kaj misli komisija v zvezi s tem. Hvala. Sedaj pa gospod Moko najte, potem pa Ada Janas. Meninke, eh, kuj komisiji už predstavitem, eh, slušljo. Rada bi se zahvalila komisiji, predstavljam Litvo. Torej sem iz države, ki eh, se ni dobro odrezala pri ravnanju z odpadki, Žal mi je, da so podatki takšni, kot so. V moji državi potekajo številne razprave o tem. Veliko razmišljamo o tem, zakaj sistem ne deluje. In komisijo bi rada vprašala, kakšna vprašanja eh, ponavadi dobivate iz 12 novih držav v zvezi s to direktivo. Ali obstajajo kakšni eh, sistemski problemi? in kakšne argumente eh, države članice predložijo v zvezi s tem, zakaj ne morejo eh, izvajati zakonodaje. Ada Janus. Hvala lepa. Ja, imel bi dve vprašanje za predstavnike komisije. Prvo vprašanje je sledeče. Kako uh, obravnavate nezakoniti izvoz? Izdelali ste preiskavo v 12 državah članicah in tudi v določenih sosedskih državah. In pred enim letom ste napisali poročilo in rekli, da če zmejni uh, prevoz uh, odpadkov, oziroma da pomeni, da je ena petina, da, zažma, da je vsak peti takšen prevod, prevoz nezakonit. Zanima me, kaj je komisija storila v preteklem letu in kaj namerava komisija storiti ali morda izdeluje kakšen predlog v zvezi s tem. In v tem poročilu, ki je bilo objavljeno v preteklem letu, lahko preberemo tudi to, da je videti, da v večini držav članic je, eh, rav, oziroma raven eh, proizvodnje odpadkov, raste ali pada. 27 držav članic je od 2006 do 2008 eh, predelala za 10 odstotkov manj odpadkov. Če potrebujemo nadaljne analize oziroma potrebujemo nadaljne analize, do kakšne mere moramo to pripisati finančni krizi ali pa je razlog sprememba poročanja ali pa se sedaj boljše izogibamo proizvajanju odpadkov. Torej, moje vprašanje je, Sami ste se zastavili vprašanje o svojem poročilu in zanima me, ali ste v preteklem letu tudi našli odgovore na ta vprašanja in zanima me, kakšne predpise uh, namerava komisija na področju preprečevanja oziroma izogibanja odpadkov in pa kar se tiče uh, ponovne uporabe in pa kakšne ukrepe načrtujete za prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Thank you, Ik eh, ben blij. Gospa Frida Brepols. Hvala, gospod predsednik. Vesela sem, da smo dobili številke strani komisije. Mislim, da imam prav, če rečem, da pri reviziji te direktive, da smo stvar že proučili in vidim, da poleg desetih novih držav članic, ki morda potrebujejo nekaj več časa za doseganje ciljev. Obstaja še sedem drugih držav, tako imenovane stare države, ki so nad evropskim povprečjem. Grčija, Španija, Portugalska, Italija, Irska. To so države, ki ne dosegajo ciljev zelo dobro. V svojem uvodu ste povedali, da je cilje treba doseči, treba je izvajati direktivo, kajti na ta način bi lahko ustvarili več kot 400 tisoč novih delovnih mest. Zanima me samo, eh, na kaj čakajo te države, kakšne probleme imajo. Saj te države vendar potrebujejo nova delovna mesta, pa ne naredijo nič, da bi eh, direktivo prenesle v svojo zakonodajo. Hmm komisija eh, želi širiti dobro prakso eh, v državah. Eh, mi na Flanskem že v 70-ih let zapiramo odlagališča in smo med uspešnejšimi. Zakaj tega ne delajo še druge države? Komisijo sprašujem, ali imajo na razpolago tudi kakšne statistike. Eh, po regijah, naprimer v Belgiji imamo eh, Flamsko in Valonijo in ti dve regiji imata veliko avtonomijo glede ravnanja z odpadki. Rada bi eh, videla tudi regionalno statistiko. Hvala lepa. Gospod Gibrandi. Hvala. Imam vprašanje v zvezi z zasebnim sektorjem tukaj na področju ravnanja z odpadki viri se dražijo in poda, na, podatke, na odpadke vse bolj gledamo kot na dragocen vir. Eh, veliko je eh, vlaganja, veliko se vlaga v industrijo recikliranja, eh, torej tu obstajajo še velike poslovne možnosti. Mislim, da bi to lahko pospešilo proces izvajanja zakonodaje o odpadkih. Zanima me, kaj komisija dela na tem področju, da bi spodbudila zasebni sektor. Ali je tu vključena tudi Evropska investicijska banka, kajti vsekakor so tu potrebna velika vlaganja, eh, da bomo ustvarili ta številna delovna mesta, ki čakajo na to, da jih ustvarimo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo predstavniku komisije za odgovore. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Poskusil bom kar najbolje odgovoriti, čeprav ste me zasuli z vprašanje. Odgovarjal bom po vrstnem redu, tako kot so bila vprašanja postavljena. In upam, da se ne bom kaj dosti motil. Dobro. Prvo vprašanje gospe Rozbah o, okol, o morskih, morskih odpadkih. Ali je to povezano z slabim izvajanjem zakonodaje o Evropske zakonodaje o odpadkih? Odgovor je da. Obstajajo odpadki, ki iz takšnega ali drugačnega razloga uidejo sistemu od upravljanja z odpadki in končajo v morskem okolju. Preko boljšega izvajanja zakonodaje o odpadkih bi lahko prispevali k rešitvi tega problema. Potem smo imeli še eno vprašanje, ki se nanaša na potencial boljšega upravljanja z odpadki in sicer v smislu učinkovitosti virov. V svoji predstavitvi sem že povedal, da je izvajanje zakonodaje na področju odpadkov poglavitni del naše agende učinkovite rabe odpadkov. Lahko bi veliko prihranili z izvajanjem in sicer eh, to znaša 7,2 milijardi evrov letno. In to je kar velika vsota denarja. Gospod Florence je potem govoril o oziroma je omenil vprašanja, ki jih je predložil v pisni obliki. Prvo vprašanje se nanaša na hierarhijo odpadkov oziroma sprašuje, kako se je interpretirala uh, ta uh, zadeva, ko so, so države članice prenesle direktivo o odpadkih in Tukaj smo naleteli na težave. Stopili smo v stik z določenimi državami članicami in kot sem dejal v svoji predstavitvi, bomo pregledovali, eh, kakšen je bil prenos, kakšni so bili ukrepi prenosa te direktive in sicer bomo s tem pregledom začeli kasneje v tem letu, če bo potrebno bomo sprožili tudi postopke kršitve. Potem drugo vprašanje gospoda Florenca. Tukaj gre za samo zadostnost oziroma konkurenco med zasebnimi podjetji in pa javnimi oblastmi pri upravljanju z odpadki. Okvirna direktiva o odpadkih ne vsebuje specifičnih določb o tej zadevi. To, da kolegi v GD uh, eh, konkurenčnost preizkujajo, ali so pravila, ki smo jih razvili, dejansko spoštovana oziroma ali so skladna z. Oziroma, ali so pravile na državni ravni skladnja za zakonodajno Evropske unije. Potem, kar se tiče agencije od, o odpadkih o, s, tem, s tem sem se že ukvarjal v svoji predstavitvi. Ta hip se nismo lotili ustanavljanja nove agencije o odpadkih in naš namen je sodelovati z Evropsko agencijo za okolje. Isto vprašanje je postavila tudi gospa Haug. Nismo predvideli nobenih sprememb v uredbi, ki ustanavlja Evropsko agencijo za okolje. Pod sedanjem mandatom lahko agencija opravi veliko dela zato da bi lahko spremljala položaj v državah članicah. In delo, ki ga upravlja ta agencija, nam bo pomagalo pri izvajanju naše naloge, da delujemo kot eh, varuhinja pogodb. Spremljali bomo skladnost z evropskim pravom in ne nameravamo delegirati te poglavitne naloge nobenemu drugemu organu. Potem ste postavili vprašanje v zvezi s tem, kaj dela komisija za to, da bi zagotovila, da se eh, bo porabilo več evropskih sredstev pri podpori upravljanja za odpadke v državah članicah lahko vam zagotovim, da tesno sodelujemo z GD regijo in da je naš cilj ta, da bi zagotovili, da se bo porabilo več evropskih sredstev pri podpori izvajanja zakonodaje na področju odpadkov. Prepričan sem, da nam bo uspelo doseči napredek na tem področju. Potem je gospod Kriskolios postavil vprašanje v zvezi s specifičnim položajem v Grčiji. No, Grčija je nesporno med državami, ki so se najslabše odrezali v Evropski uniji. Mislimo, da je pomembno, zmanjšati odvisnost od eh, tega, kar ste omenili. Eh, eh, torej znižati moramo odvisnost od odlaganja na smetišča. Smiselno je, da uporabimo vredne vire, ki se nahajajo v odpadkih. Potem smo slišali še vprašanje gospe Morkonajte. Zakaj? se eh, nove države članice soočajo s težavami pri izvajanju zakonodaje o odpadkih. No, za nove države članice je to nedvomno nov izziv. Države članice, ki so ta hip najboljše na tem področju, lahko rečemo, da so potrebovali 20 let, da so prišle na točko, na kateri so. In nove države članice seveda ne bodo imele na voljo 20 let, morale bi eh, uporabljati oziroma koristiti izkušnje starejših držav članic. In eh, verjamem, da bodo s finančno podporo Evropske unije lahko storile korake naprej in sicer kar hitro. Eurostat že izdeluje ažurirane statistike o upravljanju za odpadki in dobra novica je sledeča. Videti je, da so nekatere nove države članice samo v enem letu, torej v mislih imam Slovaško, Polsko, naprimer, torej da so samo v enem letu uh, storile znaten napredek pri zvišanju stopne recikliranja. Gospod Ader je tudi postavil eno vprašanje, ampak če sem čisto iskren, ne znam prebrati svojih zapiskov. I will, I will uh, Tako da bom prešel kar k naslednjemu vprašanju. Gospod A, gospoda Adarja pa bi prosil, če ponovi svoje vprašanje, bi mu bil zelo hvaležen. Torej, naslednje vprašanje. Gospere Pols. Zakaj je položaj tako slab, oziroma slab tudi v starih državah članicah. Ja, imamo tudi številne a, stare države članice, ki so v skupini držav, ki so se sredno dobro odrezale. To, da okvirna direktiva o odpadkih je nova zakonodaja in rok za prenos direktive o nacionalno pravo je potekel decembra 2010. V prejšnji eh, zakonodaji nismo imeli ciljev za recikliranje, tudi nismo imeli pravno zavezujoče eh, hierarhije odpadkov. Potem smo slišali še eno vprašanje v zvezi z regionalnimi statistikami. Nekatere države, zlasti Belgija oziroma eh, Flandrija in Valonija, eh, ločeno poročajo Eurostatu, ampak eh, v drugih državah članicah, če tudi imajo regionalizirano strukturo, je tako, da se statistike pošiljajo na konsolidiran način. In potem še zadnje vprašanje gospoda Gebrandija, kaj počnemo za to, da bi spodbudili zasebni sektor. No, občutek imamo, da zasebnega sektora ni treba posebej spodbujati. Upravljanje za odpadki pomeni biznis, posle. Zasebni sektor potrebuje dober eh, regulatorni, regulatorni okvir, dobro okolje, dober politični okvir in zato mislim, da je najboljši način, kako, pod, način, kako podpremo eh, zasebni sektor ta, da poskrbimo za pravilno izvajanje okvirne direktive o odpadkih. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Adar Jonas, ki lahko še enkrat postavi vprašanje. Hvala. To je a, test zame kot politika, da lahko dvakrat postavim isto vprašanje. To se ne zgodi prav pogosto. Postavil sem dve vprašanje. Prvo vprašanje je bilo, če to strnem, katere ukrepe načrtuje komisija, zato da bi preprečila nezakonite prevoze odpadkov. In za utemeljitev sem navedel, da je bila izvedena analiza in analiza je v 22 državah članicah pokazala, da čezmejni prenos odpadkov je v eni petini nezakonit. To pomeni, da je vsak peti čezmejni prevoz odpadkov nezakonit. In drugo vprašanje je bilo, oziroma drugo vprašanje se je nanašalo na poročilo, ki ste ga objavili v januarju v preteklem letu. In to poročilo se ukvarja z proizvodnjo in odpadkov in pa ponovno uh, uporabo odpadkov. V tem poročilu je komisija ugotovila, da v večini držav članic Evropske unije uh, proizvodnja a, odpadkov nenehno raste in da je povprečna raven v obdobju 2006-2008 je upadla samo zato, ker so se države članice bolje odrezale. Vse, v vseh drugih članicah pa so beležili porast odpadkov dejal sem, da potrebujemo nadaljnih analiz. Namreč do kakšne mere je ta upad proizvodnje odpadkov odvisen od finančne krize in do kakšne mere od spremembe poročanja ali pa tudi od e, napredka na področju izogibanja odpadkom. In zanimalo me je, glede na to, da ste si sami postavili ta vprašanja, ali ste v preteklem letu tudi našli odgovore na ta vprašanja in ali boste eh, izhajajoč iz tega uvedli na, na, na va, nove ukrepe. Dobro, Juta Hauk, kajti še vedno imamo dovolj časa za razpravo. Se upravičujem, ampak ravno kar so me opozorili na to, da preden zapustimo to temo, bi Prosila še za odgovor uh, kolega Prodija. Dobila sem nalogo, da še enkrat postavim dodatno vprašanje. Na vašem seznamu je to točka 3. Komisar Potočnik je razmeroma kratko odgovoril na ta vprašanja, ampak eh, z odgovori nismo bili prav zadovoljni, kajti 20. januarja je dejal, da komisija mora sedaj opraviti še določene raziskave. Tukaj gre za predelavo eh, direktive o embalaži. To je nekoliko starejša direktiva. Sedaj pa mislimo, da po posvetih, ki jih je opravila komisija, lahko začnemo ukrepati, kar se tiče plastičnih vrečk. Zlasti imam v mislih plastične vrečke za enkratno uporabo, ki niso biološko razgradljive. Sedaj smo naredili že tehnične korake naprej. Pa tudi potrošniki se sedaj tega problema mnogo bolje zavedajo, so bolje ozaveščeni. Torej zanima me, ali komisija namerava predelati to direktivo oziroma ali bomo počasi prišli do tega. Hvala lepa, Juta Haug. Nikos Krosoligos, eh, bi še enkrat prosil beseda. Izvolite potem pa Richard Zeba. Sem koga spregledal? Ne, dobro. Hvala lepa. Mislim, da je pomembno, da še enkrat govorimo o hierarhiji. Rad bi se oparil na drugo vprašanje gospe Evans, kajti tukaj gospa Evans sprašuje, ali ima komisija katalog in ali vi, katera država je kaj začela izvajati ali ne. Potem pa me zanima še nekaj v zvezi z Nemčijo. Komisija je avgusta 2010 odgovorila, da je osnutek, ki ga je Nemčija predložila, kar se tiče hierarhije, v nasprotju z pravnimi predpisi, kajti tukaj gre za 11 tisoč kilojulov, ki so rezultat sežiganja in to ne us, ni skladno za cilji recikliranja oziroma to ni skladno s cilji, pa tudi to ni skladno s četrtim členom direktive, odkudar izhaja hierarhija. Načeloma pa sedaj tudi ne vemo, Ali je komisija kaj postorila za to, da bi to odpravili? Gospod Zeber. Torej, najprej bi rad povedal, da na moje vprašanje niste odgovorili. Spraševal sem po sodelovanju, poleg tega pa imam občutek, da niste odgovorili tudi na številna druga vprašanja. In tretjič, danes sem v medijih prebral, da načrtuje komisar Tajani več virov oziroma da namerava začeti koristiti tudi vire, ki so do tisoč metrov pod zemljo. In danes do povdne smo se pogovarjali o predlogu gospoda Gebrandija, kajti govorili smo o odpadkih in virih in odpadki so velik vir in komisija pravi, da bi lahko ustvarili 400 tisoč novih delovnih mest. Mislim, če to ni priložnost, zakaj potem odpadkov ne začnemo koristiti? In predlagal sem, da bi komisarja Potočnika povabili sem, da bi nam predstavil konkretne predloge. Zlasti glede na to, da imajo v Južni Italiji strašne težave za odpadki. To pa zadeva celo že človekovo življenje, kajti tam gre za številne nezakonite posle z radioaktivnimi odpadki. Komisija pa že leta samo gleda in ne ukrepa. Torej mislim, da bi morali nujno ukrepati. Zato bi najprej predlagal, da povabimo pristolnega komisarja, ki nam bo razložil, zakaj eh, komisija ne ukrepa, zakaj ni uvedla postopkov za kršitve in zakaj eh, ležijo v regionalnih skladih neuporabljanje milijarde evrov. Torej, zakaj se nič ne premika naprej. Mislim, da bi morali bolj ostro ukrepati. Hvala. Dank, Hvala lepa, Richard Zebar. Vidim, da nihče drug ne želi besede. Potem pa bom dal besedo predstavniku komisije. Prosim, da odgovorite na vsa vprašanja. Kar pa se tiče povabila predstavnega komisarja, da Richard Zebr to bomo vrstil na seznam stvari, ki jih moramo še postoriti. Thank you, thank you very much on my... Hvala lepa in še enkrat se opravičujem gospodu Aderju torej kar se tiče prevozov odpadkov. Damo je stali, naše stališče je poznano, zelo smo zaskrbljeni zaradi učinkovitosti inšpekcij glede prevozov uh, odpadkov v Evropski uniji in izdelali smo študijo, katere rezultat bo mogoče sprejetje zakonodajnega predloga. Toda žal ta hip ne morem reči kaj več. Potem pa razvoj proizvodnje odpadkov. Prej sem omenil, da Eurostat sestavlja nove statistike, ki bodo odražale položaj leta 2010. In videti je, da se je količina odpadkov v Evropski uniji močno zmanjšala in sicer od 2009 do 2010 nimamo dokazov o tem, da bi lahko res povedali, kaj je razlog za to znatno znižanje količine odpadkov. Toda očitno je možno, da je gospodarska kriza odigrala določeno ulogo. Pomembno je vedeti sledeče. Glede na okvirno direktivo o odpadkih, morajo države članice sprejeti načrt za preprečevanje odpadkov do konca leta 2013. In enako kot načrti za upravljanje za odpadki, bo to poglavitno orodje za izvajanje okvirne direktive o odpadkih. Ti načrti za preprečevanje bodo poglavitno orodje za doseganje znižanja količine odpadkov, ki se ustvarja v državah članicah. Ta hip že pripravljamo smernice o razvoju programov za preprečevanje odpadkov. Za nas je to zelo pomembna naloga, kajti preprečevanje je konec koncev najboljša opcija o hierarhiji odpadkov. Nisem pozabil vprašanja gospoda Prodija. Bojim se, da vam ne morem podati dokončnega odgovora ta hip. Kajti še vedno se ukvarjamo s plastičnimi prečkami za enkratno uporabo. Komisar Potočnik je to opredelil kot prioriteto. Toda težko je povedati, kdaj bomo predložili zakonodajni predlog. Za biološko razgradljivostjo se verjetno ne bomo ukvarjali v tem zakonodajnem predlogu. Biološka razgradljivost eh, je nekaj širšega. To je relevantno za skoraj da vse plastične materijale in verjetno bomo sprožili eh, razmislek o biološki razgradljivosti in sicer na podlagi zelene knjige o plastičnih odpadkih, kajti ta hip delamo na tej zeleni knjigi. Slišali smo vprašanje o hierarhiji odpadkov v Nemčiji. No, to je povezano s vprašanjem gospe Evans. Da, opredelili smo problem z tolmačenjem in pa z prenosem direktive v pravo v Nemčiji. Stopi, stopili smo v stik z nemškimi oblastmi. In kolikor vem, je zakonodaja, zakonodaja, ki izvaja to direktivo, ni bila sprejeta v Nemčiji ne vem, ali je besedilo, ki ga bo parlament na zadnje sprejel, oziroma ali bo to besedilo, ki ga bo sprejel parlament, vsebovalo spremembe glede tega specifičnega vprašanja. Ampak nesporno, če bodo obstajale težave z načinom, kako se hierarhija odpadkov odraža v nemškem zakonu, bomo, se bomo odzvali na to in bomo sprožili postopek kršitve. Potem pa še nekaj v zvezi z zadnjim vprašanjem gospoda Zebarja. No, ne vem, ali je bilo to vprašanje ali pa je bila to bolj izjava. Toda gotovo se zelo resno ukvarjamo z vsemi stvarmi, ki so povezane z izvajanjem evropske zakonodaje o odpadkih in veliko časa namenjamo tudi virom in ukvarjamo se z primeri, ki so izjemno pomembni. Omenili ste naprimer krizo v kampanji, to je specifično omenil gospod Zibr in mislim, da je to dober primer. Hvala lepa. Hvala lepa. O tej točki se bomo gotovo pogovarjali še s pristojnim komisarjem in sicer o, tako, da bomo za to namenili dovolj časa. Sedaj pa se zahvaljujem predstavnikov komisije in prehajamo k točki 21. Tukaj pa bomo govorili o izvajanju evropske okoljske zakonodaje. Štirikrat, petkrat na leto imamo možnost, da v odboru postavljamo vprašanja komisiji. Pred seboj imam številna vprašanja. Gospod Florence, ali ste vi že postavili svoje vprašanje ali ga boste znova postavili? Dan gehen wir zwei. Dobro. Jill Evans. To vprašanje je bilo odgovorjeno. Viktorijo Prodi, tudi to vprašanje je bilo odgovorjeno. Četrta točka. Izvajanje zakolske zakonodaje. Ester de Lange ali boste to predstavili. Richard Zeber. Dobro, moje prvo vprašanje je bilo odgovorjeno, moje vprašanje v zvezi z REACH pa še ni bilo odgovorjeno, zato želim dobiti odgovor. Hvala. Lange je snihta. Der Lange ni tukaj, sa tu hasi. εξαιτία τη οικονομική κρίση φαίνεται ότι σε ορισμένα. Χωρά λέπα. За то, кар je v nekaterih državah, državah gospodarska kriza, se pojavlja tendenca, da se bi manj zaščitilo okolje kot v preteklih desetih letih. To je mogoče ugotoviti tudi v Grčiji zato želimo vedeti, kaj nam je storiti. Zdi se, da bi nekateri želeli zaobiti določbe v zvezi z zaščito okolja in sprejeti neke pospešene postopke, zato da bi preprečili, da se bi ustrezna zakonodaja tudi ustrezno izvajala. imamo tudi nezakonite zgradbe in tako naprej. Zanima me, kaj komisija dela na tem področju, da bi preprečila, da bi za nekateri zaobšli zakonodajo. Tudi v parlamentu smo slišali, da imamo politične ukrepe in zaščita okolja je zelo pomembna tudi pri izvajanju drugih političnih ukrepov. Sedaj ne smemo dopustiti, da se bomo vrnili nazaj v 50 in 60 leta, kajte to bi kasneje lahko vodilo do zelo visokih stroškov. Zanima me, ali lahko komisija poskrbi za ustrezno delovanje tudi v državah, ki so v gospodarskih težavah. Jutahauk. Dobro vprašanje smo postavili vsi skupaj in sicer v resoluciji o proračunu 2012. Vedeti želimo, ali je komisija sposobna izvajati vse postopke, ki so potrebni, da lahko zagotovijo preverjanje v državah članicah, to je prvič, drugič pa nas zanima, ali bi lahko imeli zbirko podatkov, ki bi jo lahko dostopali tudi sami in da bi si pogledali, kako se zadeve izvajajo in ali kaj manjka. Kajti vsi vemo, da je lahko javni pritisk včasih koristen pri izvajanju okoljskih predpisov, še posebej v tistih državah članicah, ki ne želijo izvajati vseh predpisov. Ne vem, kdo bo na to vprašanje odgovoril, ampak morda prav tisti, ki sedaj ne posluša, ampak kakorkoli že, morda na eno uho razume nemško, tudi to je mogoče. Ja, bomo videli.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 po informacijah, ki jih imamo, se nam zdi, da je pri prvih fazah izvajanja prišlo do velikih pomanjkljivosti. Naprimer, 20 tisoč dosjejev imamo in leta 2009 smo slišali številke, da se je ugotovilo, da je bilo 50 odstotkov pomanjkljivih. 2010 smo imeli 64 odstotkov. Ugotovili smo tudi, da se pojavljajo velike težave. Zanima me, ali bi bilo treba tukaj storiti, še posebej v prvi fazi, torej presoja tega dosjeja in kako je z zmanjšanjem. Komisija tukaj še ni podala predloga zakonodaje. Naprimer, seznam kandidatov. Zaenkrat je določenih samo 64 snovi. Zanima me, ali ne bi komisija mogla biti nekoliko hitrejša tukaj na področju riča. V prvih fazah nismo tako učinkoviti. Gospod Florenc, hm, zaenkrat ga ni tukaj. Potem pa Michel Rivazi v zvezi z Rich. Okay, dann. Keine weitere Frage mehr, dann. Dobro, nimate več vprašanj, potem pa dobi besedo komisija. Izvolite. Thank you, Mr. Chairman. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Sem vodja enote za pravne zadeve. Spregovoril bom o vprašanjih 5, 6, pa tudi mali, malo o 4. O vprašanjih v zvezi z Ričem pa bo odgovoril nekdo drug. Vprašanje gospe Hasi in gospoda Hriskoljosa je dejansko posledica gospodarske krize in kako to vpliva na izvajanje okoljske zakonodaje. V zvezi s tem smo dobili dve pod vprašanji. Prvo je pomankanje financiranja pri, za, za izvajanje evropske zakonodaje in drugič kako bi lahko v nacionalni zakonodaji poskrbeli, da bo gospodarski razvoj lažji. Kar se deva financiranje, tukaj nimamo posebnega sistema spremljanja ali kako bi preverili, ali se denar porabi kje druge, ne za zašito okolja. Imamo sicer anekdotične dokaze, naprimer, da so projekti manj financirani, kot bi lahko bili in da ni zagotovljena zadostna zaščita mest Natura 2000. Če imamo takšne informacije, potem lahko preverimo, ali to dejansko drži. Nečesa pa ne smemo pozabiti in o tem smo že razpravljali, namreč, da je zelo veliko finančnih sredstev prav tako na voljo. Leta 2011 je komisija sprejela sporočilo o tem, kako lahko regionalna politika prispeva k trajnostni rasti v Evropi za obdobje do 2020. Države članice naj bi spodbujale biotsko raznovrstnost, boljšo upravo, zelena javna naročila in tako naprej. Sredstva torej so na voljo. Dokazi so, da se sredstva pogosto dobro uporabljajo, generalni direktorat regijo je podal dokaze za to. Problem pa je običajno ta, da države članice tega ne izkoristijo. Primer za to je Grčija. Imamo primer o nezakonitih odlagališčih za Grčijo. Gre pa za to, da poskušamo pripraviti eh, ureditev tega področja, ampak Grčija ne črpa finančnih sredstev, denar je na voljo, ampak Grčija ga ne črpa v zvezi z odlagališči in uh, obrati za predelavo vode na urbanih področjih, je, da poskušamo zagotoviti denar in tudi črpanje teh sredstev. Denar se ne porabi zaradi težav pri upravljanju. V drugih primerih, naprimer v primeru krize z odlagališči ali morebitne krize z odlagališči v Sofiji. Evropska unija, generalni direktorat regijo in investicijska banka bosta zagotovili 850 milijonov evrov za to, da bi zgradili ustrezen obrat za predelavo. Imamo torej anekdotične dokaze, ampak države članice želimo pozvati, da čim bolj izkoristijo sredstva, ki so na voljo. Ko tega ne zmorejo, tako kot v primeru Grčije, potem poskušamo čim bolj pritisniti na nje, da črpajo vsa sredstva. Dobro, to je to, kar zadeva financiranje, sedaj pa kar zadeva pravne izzive. Razmere v Grčiji tesno spremljamo. Države članice pravijo, da pripravljajo reforme o zaščiti habitatov in o zmanjšanju birokracije. Seveda spremljamo dogodke. Minister za Združeno kraljestvo, oziroma iz Združenega kraljestva je najavil te reforme, ki so sicer obetajoče in organ, ki vodi ta proces, dejansko ni ministrstvo za okolje, zato je tudi to pomirjujoče. Poskusi za to, da bi oslabili zakonodajo na področju okolja zaradi krize, so nekaj, kar tesno spremljamo in poskrbeti moramo, da ti ukrepi ne bodo nasprotovali drug drugemu, ampak da se okolje in gospodarstvo združita, tako se bomo lahko rešili krize in to je sporočilo, ki ga poskuša podati komisija. Dobro, to je zadeva vprašanje 5, sedaj pa vprašanje 6. Gospe Hauk, morda šala sem vodja enote za kršitve, zato sem vesel, ko dobim več denarja za svoje delo. Res pa je, da smo sedaj bolj aktivni na področju ugotavljanja kršitev. DG okolje obravnava več kot tisoč primerov na leto, 20 odstotkov za celotno komisijo predstavljamo za določene primere, primerov, jih je 35, pa predstavljamo dve tretjini teh primerov. Komisija je torej zelo aktivna na tem področju, kar zadeva primere 260, to je omenila gospa Haug. Uh, imamo primere proti Belgiji in Luksemburgu in dva primera proti Irski, Imamo pa tudi druge primere, ki jih pripravljamo. Izkoristili smo tudi možnost v Lizbonski pogodbi, da pritisnemo na države članice, ki ne prenesejo te direktive. Proti Polski smo uvedli dva primera, zato ker niso prenesli direktive o nasnoženosti zraka in morja. In sedaj imamo morda sedem primerov, ki bodo odločene aprila proti državam članicam, ki niso prenesle okvirne direktive o odpadkih. Dejansko ukrepamo torej tudi na področju kršitev. V generalnem direktoratu okolja dela približno 50 ljudi, ne gre le za hmm, tehnike, ampak se ukvarjajo s tem tudi pravniki in strokovnjaki. Če si moramo ogledati zadeve v Italiji, potem to preučuje ustrezni strokovnjaki tudi na švedskem, potem to preučuje ustrezni strokovnjaki in tako naprej. Postopki zagotavljanja kršitev predstavljajo majhen del našega dela. Kako torej poskrbimo za to, da bi bolje začeli izvajati zakonodajo? Izvajanje je za mojega komisarja ključnega pomena, to je že večkrat omenil. Upamo, da bomo do naslednjega tedna v ponedeljek sprejeli sporočilo o izvajanju okoljske zakonodaje in mislim, da bo ta odbor to spremljal. V sedmem okvirnem programu bo izvajanje ključnega pomena, zato zbiramo nove zamisli glede izvajanja. Predvsem zato, da bi pritegnili, naprimer, znanje in aktivno razširjanje znanja in potem drugič, da bi spodbudili tudi izvrševanje. Strinjamo se z gospod Haug, da je aktivno širjenje informacij dober način za to, da državljani pritisnejo na države članice. To predvideva tudi komisija v svojem sporočilu, če bo kolegi to podprl, namreč, da bi države članice veliko več informacij dale na splet. To smo storili v zvezi z direktivami o vodah, v zvezi z Natura 2000, zato da bodo državljani sami vedeli, kaj se dogaja. In še ena zamisel je, da bi vsa odlagališča prav tako bila na spletu, zato da bi imeli tudi podatke o dovoljenicah in o inšpekcijskih pregledih. To lahko storimo, tudi primer o vodi imamo, na internetu so podatki o informacijah o vodi in če je kakovost slaba, potem morajo organi ukrepati. Zato se strinjamo z vami v zvezi s tem. Več informacij želimo podati na splet, pritisniti želimo na države članice, da bodo objavljale več informacij in da bodo državljani lahko sami lobirali pri vladi. Zato bomo še naprej okrepili spremljanje zakonodaje na tem področju, kar zareva odlagališča. Eh, smo pripravili zemljevid odlagališč za to, da je mogoče odkriti nezakonita odlagališča. Tudi kar zadeva izvrševanje, to je ključnega pomena za upravljanje z odpadki, vključili smo zamisli o tem, da bi imeli nacionalne mehanizme za pritožbe, naprimer na Irskem imajo posebnega uradnika za to. Želimo zagotoviti tudi boljši dostop do pravice na področju okolja. Želimo pa zagotoviti tudi, da bomo imeli partnerske sporozume z državami članicami, še posebej, da bi države članice pri, prisilili, da financirajo projekte, ki so dobri za okolje. To so torej tiste zamisli, ki bodo v sporočilu in še nekaj želim povedati in sicer preglednost v okviru komisije same. V zvezi s tem, tako se bojim, da je stališče komisije jasno. Zbirke podatkov v zvezi z primeri zagotavljanja kršitev niso javni. Komisija pravi, da je to zaščiteno, da so ti podatki tajni, komisija nikoli ne bo dovolila dostopa do zbirke podatkov. Če želite informacije, imamo sicer okvirni sporozum med komisijo in parlamentom, ampak če želite imeti dostop do zbirke podatkov same, pa mislim, da to ne bo šlo. To je vprašanje. Pet sedaj pa. vprašanje o Riču ali pa lahko še sam na, odgovorim na kakšno vprašanje. Dobro, hvala lepa najprej. Rič, hvala za zelo obsežen pa vendar strnjen odgovor, sedaj pa Rič. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Hvala, gospod predsednik, sem Björn Hansen, prihajam iz generalnega direktorata za okolje in uh, Odgovoril bom na tri vprašanja v zvezi z REACHEM. Zahvaljujem se vam za ta vprašanja. Mislim, da je dobro, da imamo dialog v zvezi s tem, zato se vam zahvaljujem. Tri vprašanja so bila v zvezi z evalvacijo, e, v zvezi z avtorizacijo in v zvezi z omejevanjem. Pri vseh je šlo za napredek, čeprav ne tako hiter kot je mogoče. Če lahko hitro povzamem, potem dejansko menimo, da je mogoče doseči še več napredka, še bolj si lahko prizadevamo za to, ampak nekaj napredka smo že dosegli, sedaj pa se bom spustil v vsako od teh področji in odgovoril na specifično vprašanje, ki ste jih omenili. Če začenem, začnem z evalvacijo, mislim, da je zelo pomembno, da preden odgovorim na vprašanje samo, opozorim, da EKA, torej Evropska agencija za kemikalije, uporablja merila za to, da izbere tiste snovi, pri katerih izvajamo preverjanja. To pomeni, da preverimo, ali je snov v skladu s zahtevami o obveščanju v okviru riča. Preučijo tiste dosijeje ki so bolj verjetno neskladni. Torej, če si ogledate spletno stran Eke ali njihovo poročilo, potem se zdi, da je več neskladnih dosejev, kot bi jih sicer bilo, ampak stopnja neskladnosti z zahtevami riča je dejansko visoka. In to skrbi tudi komisijo. Čeprav to ni nepričakovano, zato ker je postopek registracije tako nov in industrija ima zelo visoke zahteve pred sabo. Komisija agencijo za kemikalije prosi, da preverjanje postavi kot svojo prednostno nalogo in tudi v prihodnih nekaj letih. To je za nas torej zelo pomembna prednostna naloga. Trenutno preučujemo vprašanje visoke stopnje neskladnosti, zato da bi ugotovili, ali komisija lahko stori še kaj svoje poročila, bomo posredovali vam o tem, kaj bi komisija lahko storila in kaj bi lahko storili tudi drugi v zvezi z pregledom riča. Kakor veste, je naš namen ta, da bi do junija letos dokončali svoj predlog. Če torej povzamem, da tudi nam so te številke razlog za skrb in skrb. V okviru pregleda riča bomo poskusili najti pot naprej. Če si ogledamo omejevanje, mislim tudi tukaj, preden se spustim v podrobnosti, želim povedati, da je komisija zavezana k temu, da izpolnimo cilje v okviru riča, zato da zagotovimo visoke standarde za okolje in zdrave ljudi, pa tudi za delovanje notranjega trga in da okrepimo konkurenčnost in inovacije. Komisija za enkrat Evropske agencije za kemikalije še ni prosila, da pripravi dokumentacijo v okviru priloge 15. To pomeni, da so tiste snovi, ki še niso predmet obravnave. To ne pomeni, da komisija meni, da ni snovi, ki bi lahko bile nespremljivo tvegane za zdravje ljudi ali okolja. Naj pa vam povem, kaj smo dosegli v teh letih. Processed um, according to the REACH requirements. V zvezi z zahtevami REACHA smo uvedli več prehodnih ukrepov, ki jih je mm, ocenila prejšnja, prejšnji mandat parlamenta. In pripravili smo tudi predloge za omejevanje v okviru riča. Gre za dve snovi, akrilomit, ki je bil uvrščen na seznam eh, omeje, omejenih snovi, lani in tudi kadmi je bil uvrščen na ta seznam. Novembra 2009 je komisija Evropsko agencijo za kemikalije prosila, da pripravi dosje za živo srebro v merilnih napravah in EK bo kmalo dokončala ta dosje. Uh, mi pa bomo nadaljevali s delom tam, kjer so oni odkrili tveganja. Na začetku letošnjega leta smo uvedli tudi omejitve za stotine snovi, ki so karcinogene, mutagene ali omejujejo reprodukcijo. To velja tudi za izdelke, ki so praktično mešanice za potrošnike in delamo tudi na tem, da bi prilagodili prilogo 17 v dveh primerih. Eno so telati, ena pa di klorobenzin. To je delo, ki je bilo opravljeno v prejšnjem mandatu. Dobro, postopek omejevanja je naslednji. Komisija želi končati čim več dela, ki ga je bilo treba končati iz eh, obdobja prejšnje zakonodaje in mislim, da smo dosegli veliko napredka. Ampak, ko govorimo o omejevanju, mislim, da je zelo pomembno, da opozorimo na to, da pobude tukaj ne prevzame samo komisija, namreč, da bi pripravili dosije o omejitvah. Tudi države članice so zato odgovorne skupaj z komisijo, zato da sprožijo postopke za omejevanje, če ugotovijo, da se pojavi snov, snov ki predstavlja nespremljivo tveganje. Države članice so seveda vključene v izvajanje trenutnih omejitev in tudi v številne druge elemente riča. Zato se nekako zdi, da države članice sedaj niso več tako zainteresirane, da bi uvedle nove omejitve. V redu, sedaj pa avtorizacija in seznam kandidatov oziroma snovi, za katere bo morda potrebna avtorizacija. Tukaj moram najprej opozoriti na sporazum, ki ga je dosegel gospod Tajani in ki ga je podprl tudi gospod Potočnik, namreč, da bi v del postopka avtorizacije vrstili tudi snovi, ki so zelo zaskrbljujoče. To je mm, bilo marca 2010, 136 snovi zbuja veliko skrb in za nje bo morda potrebna avtorizacija. To naj bi do konca leta 2012 tudi dosegli. Dogovorila sta se tudi, da bi na seznam kandidatov uvrstila tudi vse druge snovi, ker obstajajo podobni pomisleki do leta 2020. To je tisto, kar sta se dogovorila komisarja Tajani in Potočnik in to bomo tudi dosegli. Vloga Agencije za kemikalije v državah članicah je zelo pomembna in komisarja sta v pismu stalnim predstavništvom zapisala, da se zanašata na države članice, da pripravijo veliko, veliko večino teh snovi in dosjejo o teh snoveh skupaj z Eko, zato se ne pričakuje dela samo od komisije, ampak tudi od držav članic. Od takrat smo dosegli že veliko napredka. Naprimer, komisija skupaj z Agencijo za kemikalije je začela pripravljati skupni okvir za to, da bi pripravili in izbrali ustrezne snovi, ki bi jih uvrstili na seznam in jih dali na seznam, za katere bo morda potrebna avtorizacija. Zato bi lahko uvedli tudi italijano eh, avtorizacijo snovi, ki so karcinogene, mutagene in ovirajo reprodukcijo. In druge snovi. In to je mesto, kjer vedno občudujem tolmače za to, da so sposobni slediti mojim kraticam in neizgovorljivim snovem. Dragi tolmači, občudujem vas. Dobro, kakorkoli že. Poskusili smo. opredmetiti 56 snovi F. Te možnosti zagotavljajo tudi možnosti za sinergijo med državami članicami, naprimer partnerstva, dodatna znanje in informacije. To pomeni, da države članice začenjajo sodelovati v zvezi z posameznimi snovmi in zaradi tega je prišlo do velikega števila povečanja snovi, ki so na seznamu kandidatov. To ne pomeni, da smo dosegli cilj 136. Mislim, da moramo države članice spodbujati, da še bolj pospešijo delo, ampak menimo tudi, da je zelo pomembno, da komisija in EK pokažeta, da sta zavezani k doseganju tega cilja. Zato je komisija Evropska agencija za kemikalije že prosila, da pripravi dosije o desetih snoveh. Nedavno smo EKO prosili tudi, da ponovno oceni, kakšne vire ima na voljo, zato da preučijo ali lahko storijo še več. Eko smo prosili, da pripravi še 15 dosijev letos. In še nekaj, kar zadeva doseganje cilja 2020. Upamo, da bomo tako lahko povečali število snovi na seznamu kandidatov. Vem, da je bil to dolg odgovor na tri vprašanja, ki smo jih slišali tukaj. Če želite, pa se lahko vrnemo tudi na druga vprašanja, ki smo jih videli oziroma lahko prebrali, ki ste jih nam tako lepo poslali v pisni obliki. Če želite, hvala. Für die ausführliche Beantwortung. Hvala lepa za tako obsežen odgovor na ta vprašanja. Chris Davis je zaprosil za besedo. Ne vem, kaj je želel povedati Karl Schlitter s tem svojim mahanjem, ampak bomo videli. Sem na predstavitvi za akto, zato bi bilo odlično, če bi lahko dobili pisne odgovore. To bi bilo res super. Dobro, mislim, da smo že dobili odgovor na to. Sedaj pa, Chris Davis. Point, um... Tudi sam sem želel povedati prav to. Te seje o izvajanju zakonodaje naj bi bile dragocene, ampak vedno jih dobimo čisto na koncu tedna in to je jasno tudi po prisotnosti poslancev. V preteklosti smo že prosili, da če bi bilo mogoče dobili, dobiti odgovore v pisni obliki. Ne gre za obveznost, ampak za prošnjo. Če bi se to dejansko lahko zgodilo, bi bilo super. Um, just, just really, just on the one, the, the one... V zvezi z REACHem imam eno vprašanje in sicer, kar zadeva registracije in pomankljive registracije. Odstotek je zelo visok. Ne vem, ali je to relevantno ali ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da manjka kakšna pomankljivost ali to pomeni, da zaradi teh nepopolnih informacij prihaja do dejanskega tveganja za zdravje ljudi in okolja. Hvala lepa, Chris Davis. Res je lepo bi bilo, če bi dobili odgovore v pisni obliki. Mislim, da bomo o tem govorili med koordinatorji. Tukaj zbiramo, izdelamo zakonodajo, ne vemo pa, kako se mm, to izvaja v praksi. Ena je teorija, drugo je pa praksa. Dobro bi bilo, če spremljamo izvajanje zakonodaje in imamo to na.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 to spada tudi v okvir riča, ampak o tem dejansko nismo slišali nič. V skladu z podatki imamo veliko odpadkov, ki se sežigajo, zato bi radi vedeli, kaj o tem meni komisija. Torej, več kot tisoč ton pepela uh, nastaja in mm, želimo imeti odgovor v zvezi s tem. Hvala. Abgeschlossen, ich sehe keine weiteren Kollegen. Vidim, da nišče drug ne želi besede. Vprašanje kolega Florenca, številka 8. Prosil bi za odgovor na to vprašanje drugih kolegov ne vidim, čeprav bi imeli načeloma še ure in pol. Potem pa bi prosil gospoda Hanzna, da še enkrat odgovori na vprašanja, tudi na pisno vprašanje kolega Florenca. Izvolite. Začel bom e, z prvim vprašanjem, potem e, pepeli in potem pisno vprašanje. Skušali smo se osredotočiti ne samo na temo kakovosti, ampak tudi usklajenosti. Moj eh, odgovor se je nanašal torej na usklajenost. Velik odstotek eh, neusklajenosti obstaja in to je neusklajeno z potrebnimi informacijami. Informacij je torej premalo in e, pri registracijah se to pokaže, zato so registracije pomankljive. In to potem lahko vpliva tudi na upravljanje tveganja. Rič pa je bil vzpostavljen okrog tega koncepta uh, minimalnih zahtev po informacijah. In za to pravzaprav gre. Večkrat uh, se omenja, da gre za uh, eh, pomagljivo kakovost dosijev, ne gre toliko za kakovost, kot za usklajenost. In s tem se skušamo ukvarjati. v komisiji, torej pri pregledu riča, delamo predvsem na tem filtriran pepel. Še nekaj o tem, tukaj bi se opravičil, ker nam ni uspelo tega še podrobno proučiti, da bi vam uh, dal podroben odgovor. Zmanjkalo nam je časa, uh, eh, kaj ti vprašanje smo dobili dokaj pozno in uh, nam torej ni uspelo. Smo si stvar ogledali bolj površno in bomo vse skupaj še bolj natančno proučili. Če si ogledate eh, spletno stran o substancah, eh, tam lahko vidite, da je bil filtriran pepel eh, tudi vključen in sicer v uredbi iz leta 93 uporabljam terminologijo uh, riča, takrat tega nismo imenovali registracija, vendar uh, moram uporabljati zdajšno terminologijo. Proizvajalci filtriranega pepela z nizozemske so to registrirali. Takrat je bila samo ena uh, registracija in uh, zaradi tako majhne količine se torej te registracije niso izvajale. V okviru pogodbe Rič oziroma uredbe Rič uh, tudi ne. Najprej moramo se obrniti na kolege pri EKI uh, in jih vprašati, zakaj je do tega prišlo, kaj se je dogajalo v preteklosti in kaj zdaj, zakaj te razlike in če bo pogovor s temi strokovnjaki pokazal, da se je treba pogovoriti še z državami članicami, bomo to tudi naredili. Temo pa bomo vsekakor še podrobneje raziskali. Zdaj pa še vprašanje 8, ki je povezano z majhnimi in srednjimi podjetji. Ne bom ponavljal vprašanj, kajti veliko jih je v povezavi z majhnimi in srednjimi podjetji. Mm, podal bom samo na kratko naš odgovor. Če si ogledamo učinke, ki jih rič ima oziroma ki so bili opaženi, učinki riča na MSP-je, eh, potem naj povem, da komisija že izvaja tematske študije, dve se ukvarjata s podjetji. Ena študija se imenuje Trg in inovacije. Obe pa se ukvarjata predvsem z majhnimi in srednjimi podjetji. Torej, tukaj proučujemo predvsem učinke riča na uh, eh, MSP. Informacije smo dobili iz različnih uh, virov, uh, iz kontaktne skupine, strani strokovnjakov. Skupina je začela delati 2010 in nadaljevala delo 2011. Imeli smo eh, konferenco o registraciji, potem o konkurenčnosti decembra 2011 in tudi konferenco, ki se dogaja prav danes o izvajanju uredbe RIČ. Zbrali bomo vse podatke z teh eh, eh, konferenc, potem bomo Eh, upoštevali tudi stike, ki jih imamo s strokovnjaki. UEPMI je kratica, ki je tudi povezana s tem in na ta način, torej prek vseh teh stikov in strokovnjakov bomo prišli do zaključkov in tudi podali ustrezna priporočila. če si ogledamo koncepte, ena substanca, ena registracija. To je bilo uvedeno skupaj s postopkom soodločanja v Redbirič. E, namen je bil, da se zmanjša birokratsko breme. Eka je poročala o tem, o učinku Riča in to so storili do konca leta 2011 če si ogledamo njihove rezultate, ki so jih zapisali v poročilu, potem lahko vidimo, da je uh, bil koncept ena substanca, ena, registr ena registracija zelo uspešen. V 90 odstotkov registracij je potekalo na ta način. Nekaj težav uh, je bilo za tiste, ki so vlagali registracije, to je res. Uh, In to smo si ogledali tudi v naši skupini uh, direktorjev. Ampak večina dosev je uh, padla pod to načelo ena registracija, ena substanca. Komisija in EKA to področje zelo tesno spremljata. Oblikovali smo tudi uh, zelo specifične rešitve in industrija nam je že dala feedback, da so bile uspešne. Izja, uh, objavili smo jih tudi na spletni strani Eke in bodo lahko uporabne tudi za naslednji rok za registracijo. Podali, podane so bile dobre indikacije, torej kako eh, naj potekajo te eh, registracije. Obstajajo tudi forumi za to. To je pomembno predvsem takrat, ko dva, dve podjetji registrirata isto substanco. Pomembno je tudi, da se razširijo mm, besedila in pa priporočila o tem in kako eh, naj se vzpostavijo skupna pravila o izmenjavi podatkov, transparentnosti, rokih in tako naprej. In pa tudi o orodjih, ki so za to potrebna. Kontaktna skupina direktorjev tu opravlja svoje delo in se ukvarja predvsem s temi temami. Pa še pregled Riča, to je bila zadnja tema oziroma zadnje vprašanje. da revizija naj bi bila končana do konca junija 2012. V komisiji se vsi trudimo za to. Eh, objavili bomo sporočilo svetu in parlamentu, objavili tudi dokument in pa imeli izmenjavo mnen z obima institucijama. Komisija predvideva tudi, da bomo imeli Eh, široko razpravo z eh, različnimi akteri. Tukaj imamo načrtovano konferenco o zaključkih eh, tega pregleda in pa o priporočilih. Ta naj bi potekala septembra, ampak program moramo še natančneje izdelati. Upam, da ste tako dobili nekaj informacij o tem, kako razmišljamo v zvezi z uredbo Rič. In kmalo lahko pričakujete. Eh, tudi naše sporočilo v zvezi s tem. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja, če ne, pa eh, z veseljem pridem še kdaj. Hvala. Herr Hansen, Herr Bakeland, ich... Gospod eh, Hansen in eh, druge predstavnike komisije, lepo se zahvaljujem za izčrpne odgovore na naše vprašanja. Sedaj pogledujem kolegom, ki so še tu in vidim, da niče drug eh, ne želi besede. Potem pa lahko zapustimo to točko dnevnega reda. Sestanek koordinatorjev se bo ukvarjal s predlogom Krisa Davisa, tako da bi imeli zadeve tudi v pisni obliki. Hvala lepa vsem, ki so ustrajali z nami do konca. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Naslednja seja. Naslednja seja bo 20. marca od 15. do 18.30, sreda do povdne in popovdne in pa v četrtek 22. marca od 9. do pol enih. In s tem je današnja seja zaključena. Vsem želim lep večer, vsem tistim pa, ki letite danes domov, želim srečno pot domov. Hvala.